Il presidente. Bon... Predsednik. Dobar dan. No, Elvis. Spoštovane kolegice in kolegi, ponovno otvarjam sejo Evropskega parlamenta, ki se je končala 13. februarja. Vidim, da, uh, plenarno, uh, zas, da plenarna dvorana uh, ne bo uh, povsem polna. Zato prosim, da se poslanci razsedete tako, da bo med vami vsaj en prostor prazen. Zapisnik uh, plenarnega zasedanja se 13. februarja in odobrena besedila. So bili razdeljeni. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem? če ni nobene pripombe, potem je zapisnik odobren. Sedaj pa nekaj napovedi. Gospod Matt Carty je bil izvoljen za poslanca Irskega parlamenta. In zato eh, parlament sporoča, da je njegovo mesto prosto od 8. februarja 2020, to izhaja iz poslovnika. Eh, irske oblasti so me obvestile, da so za eh, poslanca Evropskega parlamenta izvolili gospoda Krisa McManusa, ki bo domestil gospoda Matt Cartija in sicer bo to začelo delovati 6. marca 2020. Pozdravljam novega kolega. Eh, sedaj uživa vse eh, pravice, eh, ki izhajajo iz tega sedeža v povezavi z poslovnikom Evropskega parlamenta. Politične skupine Socialisti in demokrati, Renew in Zeleni so mi sporočili svoje odločitve o spremembah v zvezi s člani v odborih in delegacijah. Te odločitve bodo zajete v današnji zapisnik in bodo začele delovati z datumom te objave. Konferenca predsednikov me je obvestila, da niso sprejeli nobenih ugovorov v zvezi s priporočilom odbora Agri, namreč, da, se, da ne bi nasprotovali eh, delegiranemu aktu v skladu s šestim odstavkom 111. člena poslovnika. Eh, to priporočilo je sedaj razpoložljivo na, plen, na strani plenarnega zasedanja. Eh, če nobena politična skupina ali določeno število poslancev temu ne bo nasprotovala v 24 urah po tej najavi, bo priporočilo sprejeto. Eh, sicer pa bo potekalo v zvezi s tem glasovanje. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Spoštovane kolegice in kolegi, kot sem vam sporočil pretekli četrtek, bo plenarno zasedanje ta teden izjemoma potekalo v Bruslju in sicer zaradi višje sile. To odločitev sem sprejel na podlagi poročila zdravstvene službe Evropskega parlamenta. Oni so natančno analizirali razvoj eh, epidemije COVID-19 in so eh, ugotovili, da bi selitev v Štrasburg predstavljala znatno više tveganje za naše zdravje in pa za zdravje lokalnega prebivalstva. Potrebni pogoji niso bili izpolnjeni, da bi zagotovili varnost vseh odeležencev plenarnega zasedanja. Zato smo sprejeli odločitev, da bo plenarno zasedanje potekalo v Bruslu. Tako smo želeli zagotoviti kontinuiteto parlamentarnega dela in tako bomo tudi zagotovili kontinuiteto parlamentarnega dela. E, torej, zahvaljujem se e, francoskim oblastem in vsem tistim, ki so, bil, ki so sodelovali pri tem postopku. Rad bi se zahvalil tudi upravi Evropskega parlamenta, ki e, to spremlja že tedne smo v težkem eh, položaju, znahajamo se v težkem trenutku in zato mora biti naša skupna naloga, torej naloga vseh poslancev, vseh političnih skupin, da zaščitimo parlamentarno delo, zato da bi omogočili um, naše demokratično življenje. Eh, naše vlade in pa Evropska eh, unija zahtevajo od naših državljanov žrtve in tudi mi moramo podati dober vzgled. Storiti moramo vse, kar je v naših rokah, zato da bomo zagotovili kontinuiteto zakonodajnega dela in pa proračuna sprejemati je treba odločitve eh, za boj eh, proti širitvi eh, virusa in pa odločitve v zvezi za zaščito gospodarstva, ki takih zelo trpi. Poleg tega moramo nadaljevati za našim delom v zvezi za migracijami, v zvezi za zelenim dogovorom, v zvezi za finanč, večletnim finančnim okvirjem. Vse to zahteva, vse to nam narekuje, da nadaljujemo za našim delom. Nekateri naših kolegov so v rdečih območjih, zato se nam niso mogli pridružiti. Vse vas pozivam k temu, da upoštevate priporočila oblasti in da hkrati eh, razmislite o tem, da bi ostali v Bruslju, zato da bi se čim manj gibali. Kajti gibanje, o tem smo se lahko prepričali, Eh, torej eh, gibanje je razlog za zaskrbljenost. Mi moramo izvajati naš parlamentarni eh, mandat in številni v, Evropo, v Evropi in v svetu upravljajo svojo dolžnost in vsem tem se moramo zahvaliti. In ti ljudje se zauzemajo za to, da bi omejili širitev bolezni in eh, upam, eh, da bomo eh, lahko ponosno kos temu izzivu. Zato sem danes sklical izredni sestanek konference predsednikov. Zahvaljujem se vsem za sodelovanje in pa za duh, v katerem je ta konferenca potekala. Odločili smo se, da bomo spremenili dnevni red tega plenarnega zasedanja in sicer na sledeč način. Marčevsko plenarno zasedanje bo uh, zaobjemalo en dan, to je jutri 10. marec. Od 9. do 12. Eh, bomo imeli izjavo sveta in komisije o eh, izbruhu koronavirusa. Želimo seveda, da je parlament prisoten, da je protagonist v tej bitki. Popovdne od 3 do 6 bomo slišali izjavo sveta in komisije o sklepih izrednega Evropskega sveta eh, o večletnem finančnem okviru. To je potekalo 20. februarja. Vemo, da je parlament eh, eden od akterjev v tem postopku. Potem pa eh, bodo sledile še izjave sveta in komisije o migracijah in pa o položaju na eh, grško-turški meji. Govorili bomo tudi o evropskem odzivu. Te spremembe so bile odobrene na konferenci predsednikov. In seveda kot vsi razumejo, želimo, da parlament ostane odprt, da deluje, ampak seveda moramo, eh, kolikor se le da, omejiti naše dejavnosti. In zato bom sedaj prekinil to sejo in nadaljevali bomo jutri ob 9. uri. Vsem se zahvaljujem, hvala lepa za sodelovanje.